Lepo pozdravljeni kolegi iz odbora za proračun. Čaka nas skupna seja odborov Ekon in Buč. Kolega Murešana pa prosim, da prevzame predsedovanje. Zigfrid, najlepša hvala, lep pozdrav kolegice in kolegi tudi v imenu odbora za proračun. Imamo skupno sejo obeh odborov, odbora za gospodarske zadeve in odbora za proračun. Sam bi se tudi rad zahvalil predsedniku Brianu Hayesu za delo, ki ga je pravil danes do povdne. Najprej me zanima, če imate kakšno pripombo glede dnevnega reda. Kot kaže ne, torej lahko dnevni red sprejmemo. Druga točka. Sprejetje zapisnikov z naslednjih sej 22. oktober 2018, 25. oktober 2018. 26. in 27. novembra 2018 in 3. decembra 2018. Če nihče ne ugovarja, potem lahko zapisnike sprejmemo. Drugih sporočil z moje strani ni, tako da lahko preidemo kar na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer na glasovanje o vzpostavitvi Evropskega denarnega sklada. Gre za poročilo dveh poročevalcev Vladimirja Manke in Pedra Silve Perere. 237 predlogov sprememb je bilo vloženih, soporočevalca sta zelo dobro usklajevala delo, tako da imamo zdaj na voljo 8 kompromisnih predlogov. O tem so se pogajali s poročevalci v senci na treh obsežnih sestankih. Zato zdaj predlagam, da prejdemo na glasovanje. Najprej testno glasovanje. So, um, the vote, the test Konec glasovanja. Hvala lepa. Tako, zdaj pa začenjamo z uradnim glasovanjem. Najprej predlog 94. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlogi 1, 2, 3 in 4, ki so identični. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni. Kompromisni predlog C. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 102, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, mislim sicer, da je sprejeto, ampak dajmo vseeno preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 130, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog D. Z ustnim predlogom spremembe skupine GUE dodali bi besedilo ob konec kompromisnega predloga D, citiram, kot del nove, bolj trajnostne, vključujoče in demokratične gospodarske strukture upravljanja. Zanima me, če kdo temu nasprotuje gospod Klinc. Sedem članov mora ugovarjati, kdo je proti ustnemu predlogu. Ena, dva, tri. Prosim, kolegi, da ustanete. Tisti, ki ste proti, prosim, da ustanete. Več kot sedem, torej ustnega predloga ne bomo dali na glasovanje, kar pomeni, da glasujemo o kompromisnem predlogu D. Kdo je za? proti, vzdržani, spejet. Predlog 132, gospoda Gigolda, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 134, tudi tu imamo ustni predlog spremembe in sicer iz skupine zelenih. Bom prebral podarja, da dolgoročno gledano mora evropski proračun prispevati delež k virom ESM, zato da bi tudi parlament imel možnost, da izvaja svoje politične pristojnosti, ko gre za izvajanje proračunskega nadzora v okviru razrešnice. Ali kdo temu nasprotuje, kot kaže da, zato prosim, da ostanete vsi tisti, ki ste proti ustnemu predlogu. Osem vas je proti, torej več kot sedem ustni predlog torej ne bo dan na glasovanje, kar pomeni, da glasujemo o predlogu 134 brez ustnega predloga. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 158. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 159. 159 za, proti, vzdržani, sprejet. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 162 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 162. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog 169, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 170, kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 170. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sam sem napačno glasoval, zato sem rekel ups. Pogledal sem glasovalni seznam predsednika in ne svojega. No, na koncu tako ali tako ni bilo pomembno, predsednik je torej nepomemben. Naslednji predlog 182, kolegice in kolegi, kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 182. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis H. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 211 za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 211. Konec glasovanja. Zavrnjen. 223, kdo je za? 223, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Navedbe 5 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak dajmo še enkrat preveriti z elektronskim glasovanjem predlog spremembe številka 5. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani. še enkrat. Predlog šest, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. En glas razlike. Prej sta bila dva glasova. Predlog sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog osem za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog devet za proti vzdržani sprejet. Predlog 11 za proti vzdržani sprejet. Predlog 12 in tudi 13 identična. Kdo je za proti vzdržani sprejeta? Predlog 14 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani zavrnjen. Gremo k prvotnemu besedilu, kdo je za proti vzdržani sprejet. 16 za proti vzdržani, zavrnjen, 17 za, proti vzdržani, zavrnjen, 18 za, proti vzdržani, zavrnjen. Prvotno besedilo, uvo, navedba 8 za, proti vzdržani, sprejet, 19 za, proti vzdržani, zavrnjen, 20 za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o predlogu 20. Konec glasovanja zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 31. Konec glasovanja. Zavrnjen kompromis B z ustnim predlogom skupine GUE in sicer, kjer bo zagotovljen vključujoč dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi, kjer se bodo spoštovali tudi nacionalne posebnosti, preglednost, odgovornost in enostavnost je prav tako treba zagotoviti. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem lahko glasujemo o ustnem predlogu, kdo je za proti, vzdržani, zavrnjen. Torej glasujemo o kompromisu B, brez ustnega predloga. Kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B je torej sprejet. Ker je ta kompromis sprejet, gremo na predlog 226. Tudi tu imamo ustni predlog spremembe skupine SD prebral bom ustni predlog. Verjame, da je kakršen koli začasni sporazum, ki ga skleneta EP in novi ESF, dogovor, ki ga ne bi smeli razumeti kot takšnega, ki povečuje avtonomnost ESF-a. Ohraniti je treba močno ulogo Evropskega parlamenta, kot je to predlagala komisija in to je treba zapisati tudi v pogodbo in pravni red. Ni ali kdo nasprotuje? Ne. Torej glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? proti. Vzdržani. Ustni predlog je zavrnjen. Če je ustni predlog zavrnjen, to pomeni, da smo o kompromisu B glasovali in nam ni treba glasovati o predlogu 226 ločeno, kar pomeni, da gremo naprej na predlog 34. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak daj moraje preveriti. Predlog 41, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76, o tem smo glasovali kot del kompromisa B, se pravi, gremo na prvotno besedilo. Pri tej uvodni izjavi, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis E, za, proti vzdržani, sprejet. Gremo naprej na predlog 116, Gigold, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 117 za proti vzdržani zavrnje, 118 za proti vzdržani zavrnje, 163 za proti vzdržani zavrnje, 166 za proti vzdržani zavrnje. Prvotno besedilo pri odstavku 7, kdo je za proti vzdržani za proti vzdržani sprejet. 176 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. Predlog 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 56, gospod Toma, ta je bil maknjen. Gremo naprej na predlog, ne, na kompromisni predlog F. Kompromis F, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 92 za, za, proti. Bomo preverili predlog 92, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 92 je bil zavrnjen, zdaj pa še mnenja. Mnenje kont, glasujemo o uvodni izjavi D. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa mnenje AFKO. Tu nimamo o čem glasovati, vse je vključeno. Glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno, glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 glasov za, 25 proti, nihče se ni vzdržal čestitke obema soporočevalcema Manki in Silvi Pereiri. S tem sta oba odbora upravila zelo pomembno eh, delo, s tem pa smo tudi zaključili današnjo sejo. Hvala lepa.